Dobar dan, kolegice in kolegi. Znova začenjamo z zasedanjem. Zapisnik včerajšnjega zasedanja in besedila, ki so bila sprejeta na tem zasedanju, se zdaj na voljo. Nihče ni prosil za besedo na to temo, nihče ni torej zaprosil. Uh, da bi spregovoril tako, da lahko sprejmemo zapisnik tega zasedanja. Prva točka na popovdanskem dnevnem redu današnjega zasedanja pa je ustavljena.